Žalostno dožnost imam vas obvestiti, da je poslanec Miroslav Ranstov umrl 22. januar 2016 v starosti 62 let. Od leta 2003 je bil član Evropskega parlamenta in sicer v politični skupini GUE. Bil je podpredsednik odbora za industrijo, raziskave in energije ter član delegacije za Euronesko, tudi delegacije za odnose med Evropsko unijo in Ukrajino. Doktor filozofije, gospod Ransdorf, je bil znan publicist, pisal reformacije Karlo Marxu in politični kulturi v Ameriki. Prosim vas, da se na kolega spomnimo za minuto molka.